Good evening, colleagues. I apologize. Oproščam se za zamudo. Prvo vprašanje je postavila gospa Kratca, to je vprašanje številka 18 in gospod Barnje bo odgovarjal na to vprašanje. Izvolite, imate. <clears throat> Dober večer, predsedujoči, dober dan vsem prisotnim. <clears throat> Prihajam iz Luksemburga, iz sveta finančnih ministrov. Soglasno je bil sprejet projekt oziroma osnutek um, uredbe o hedge fundih in o navadnih del, delnicah ali, oziroma private equity, kajti ta načrt uh, ki bo, oziroma ta osnutek, ki bo ostal osnutek, dokler ne bo prišlo do vašega sklepa. Veliko dolguje delu vašega poročevalca Gozesa in tudi številnim korakom, ki so bili, oziroma spremembe, ki so bili vključeni v končno gaslovanje finančnih ministrov, predvsem kar zadeva svežen v zvezi z nadzorom. Veliko dolgujemo parlamentu, s parlamentom bomo sodelovali za to, da zaključimo ta sporazum, kar zadeva urejanje hedge fundov in private equity. To je prvič, kar je to področje predmet eh, evropskega urejanja. Zahvaljujem se vam eh, za vašo ulogo. Gospa Kraca me sprašuje o razpravah eh, v hipotekajo eh, v Bazlu in ki se ne zelo oddaljujejo od teme, ki sem jo nakazal. To je tema bančne reforme. Tukaj tudi z naklonjenostjo gledam na prizadevanja Evropskega parlamenta, eh, kar izkazuje tudi delo vašega kolege Karasa. O tem smo se pogovarjali pred dvema tednoma tu. Mos, izrazili se boste v zvezi s predlogom CDR4, ki ga bomo predložili spomladi za to, da se začenja uveljavljati sporazum Basel III. Naj povemo, da seveda še vedno doživljanje finančno krizo brez ki nima res primerjave. Tukaj gre za 2300 milijard dolarjev ob koncu 2010 in polovica je namenjena evropskim bankam. Ta kriza, ki se je začela na finančnem področju, je povzročila propad evropskega evropskih prihodkov, ki se je, so se zmanjšali za 7,5 odstotkov, 700 milijard evrov v enem samem letu. In potrebno je ponovno vzpostaviti zaupanje in stabilnost stabilnost eh, v bančnem sektorju tako, da bodo krediti na voljo za gospodarsko rast in za realno gospodarstvo. Države članice so sprejele nujne ukrepe, ki, se, ki jih financirajo davkoplačevalci. Eh, komisija eh, je potrdila 400 milijarda evrov, kar zadeva pomoč strani Evropske unije. Skupaj z davčnimi ukrepi so ti ukrepi omejili primankljaj in in javni dolg. Eh, davkoplačevalci so torej že plačali enkrat ali morajo plačati še drugič. Mislim, da ne in tega si ne želim, kajti to ne bi bilo pravilno. Naša politika je preprečevanje in preprečevanje mora biti vedno eh, bolj poceni kot pa popravljanje. Gre za to, da kriza eh, se ne povrne še enkrat in za to, da uresničimo ta, to željo, to načelo preprečevanja, bomo unesli pravila Basel III v Evropo v istem duhu. Želimo Evropo opremiti z ustreznim okvirom preprečevanja za reševanje bančne krize, bo, kar bo temeljilo na odločitvah Evropskega parlamenta in na delu kolegice Ferrero. G20 v leta 2009 je zaupal bazelskemu odboru nalogo, da sprejme ustrezne, ustrezna pravila za to, da okrepi bančne, bančni sistem in finančno stabilnost. Seveda 19. in 20. marca je to bilo sprejeto. Bazelski, bazelska pravila so bila razvita v okviru bazelskega odbora in v okviru posebnega odbora, ki nadzoruje 27 najpomembnejših boznih trgov po celi Evropi Evropu, Evropi in analiza, ki jo je izvedla naša komisija, kar zadeva bazijski odbor, dokazuje, da nova pravila bodo okrepila finančno stabilnost in bodo prinesla pomembne prednosti na socialnem in gospodarskem področju za celo vrsto soudeleženih akterjev z zmanjšanjem eh, tudi pogostosti bančnih kriz. Ta reforma bo šla v korist tudi javnih eh, oziroma zasebnih podjetij, ampak tudi vlad malih in srednjih srednjih podjetij in državljanov na splošno. Nedvomno te prednosti se bodo pokazali samo postopno. Glede na to, da nova pravila bodo postopno uvedena, imeli bomo tudi prehodne klauzule, to so najavili guvernerji centralnih bank 12. septembra tega leta. Isto velja tudi za potrebo po likvidnosti. Ta pravila bodo podvržena obdobju opazovanja do leta 2015. Gospa Kraca me sprašuje, ali nova pravila bodo spodbudila združevanje med bankami. To ni cilj reforme. To, da če določene banke se ne bodo uspele prilagoditi novim pravilom v skladu z termini e, in če bi se začela združevati s svojimi partnerji ali pa konkurenti, to bo prines, privedlo do okrepitve zaščite zaščite eh, pač strank, bančnih strank in eh, varčevalcev. Seveda razumem vašo zaskrbljenost, nova pravila ne bi smela preveč prizadeti najmanjše banke. Eh, Eh, kvantitativna študija, ki je bila izvedena v zvezi z učinki Bazla 3, so, je pokazala, da male banke eh, bodo manj prizadete z novimi predpisi v primerjavi z 50 največjimi bankami v Evropi. To se izraža predvsem z boljšo stopnjo začetne kapitalizacije malih bank in z bolj enostavnim gospodarskim modelom. Komisija pripisuje velik pomen eh, enakim pogojem, ker zadeva mednarodno konkurenco, Zdi se mi, da si moramo nadejati, da G20 ne bo ponovno odpiral pomembne razprave o predpisih, ki so bili sprejeti v okviru Bazla 3, kajti to je izraz dolgotrajnih in uravnoteženih sklepov. Medtem, ko sklepi G20, eh, sicer Financial Stability Board, to je prednost za Evropo, zato da bomo v praksi začeli uresničevati Bazel 3 eh, korektno in pravočasno. Hvala lepa. Sure, Hvala lepa, komisar. Vi ste se zelo uh, obetajoče izrazili, uh, kar zadeva Luksemburg uh, in luksemburško srečanje. Gospa Kratca, imate besedo, če želite postaviti dopolnjeno vprašanje. 30 sekund. Hvala lepa, predsedujoči. Soglašam z <clears throat> vašim stališčem uh, in. Uh, z an, tudi detaljnim odgovorom, ki ga je dal komisar. Ponavadi odgovori niso a, tako podrobni, ampak dovolite, komisar, da vam postavim še dodatno vprašanje v zvezi z likvidnostjo banke in kar zadeva uresničevanje Bazla 3. Ali mislite, da obstaja neka direktna likvidnost, kajti trg je prizadet eh, s tem, da se bodo pravila postopno sprejemala in, oziroma izvajala, ampak mislite, komisija misli, da to ne bo vplivalo na likvidnost v tem trenutku, ko trg to zelo potrebuje. Imamo še eno dopolnilno vprašanje. Gospod Rubik in na to gospod Zemka, izvolite. Ja, je, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Barnje, zanima me učinek pazla dve na ameriški trg, kjer je veliko majhnih bank bankrotiralo eh, in eh, kako je to vplivalo na večje banke torej, eh, in tudi kar zadeva Ameriko, kako tam kaže z bazlom 3, se bo tam tu izvajalo istočasno ali bodo začeli z izvajanjem prej, kakšna je torej časovnica za izvajanje bazla 2 in bazla 3 tudi iz vidika ZDA. Hvala lepa, gospod Zemka gospa e, komisar naj se vam zahvalim za informacije s katerimi ste nam postregli gre za e, zelo pomembne informacije ki <clears throat> kažejo, kakšno je finančno stanje v Evropi, kar zadeva banke. To je tema, ki, e, s katero se Evropska komisija ukvarja vsakodnevno in zdaj ugotavljamo končno določeno izboljšanje razmera. To da, sedaj bom postavil kratko vprašanje. Gospod komisar, vi ste najavili, da je spomladi prihodnje leto bo Evropska komisija dala nove predloge. Ali nam lahko kaj več poveste v zvezi s tem, katero bo bistvo teh novih predlogov, ki bo, ki, s katerimi boste prišli na dan prihodnje leto? Komisar, izvolite. Merci, monsieur le Euh, Hvala lepa, predsedujoči. Prvo vprašanje je zadevalo likvidnost. Bilo je dokazano, da banke, ki razpolagajo za presežkom likvidnost eh, in ki so se vzdržale dajanja kreditov na eh, bančnem trgu, zato da bi previdnostno uh, kopičile to likvidnost za svojo lastno porabo. Kar pa zadeva nove potrebe na področju likvidnosti in nova pravila, s tem bomo reševali vprašanje nezadostne likvidnosti na trgih in to z izboljšanjem upravljanja uh, tveganja strani bank in tudi z izboljšanjem likvidnostnih rezerv.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 glede na to, da gre za združene države, o tem ste vi govorili, Bazel 2 še vedno se ne eh, uveljavlja. Eh, prišel sem do, do, do sporazuma z mm, ameriškim eh, ministrom tekom prvega obiska v Združenih državah. Združene države bo ponovno obiskal prihodnje leto, maja meseca, ravno zato, da bi se Bazel 2 začel uresničevati do polovice 2011. Kaj ti tudi vi ste povdarili, je pomembno, to je mednarodna obveznost, ki je bila sprejeta tudi strani Združenih držav, sicer so zelo prisotni v tem postopku in torej bi bilo res nesrazumljivo, razumljivo oziroma naj povem, da je povsem normalno, da sklepi, ki so bili skupno sprejeti, se uresničujejo usporedno in torej sem zelo pozoren, kar zadeva to usporedje z Združenimi državami in to bom imel priložnost preveriti čez nekaj dni ob svojem drugem obisku na splošno. Naj povem, da ko govorimo o učinkih za večje banke in tukaj mislim na Basel 3, naj povem, da bomo postopali pozorno, bomo razdelili makro in mikro učinke, razlikovali torej med temi učinki in eh, predvsem predvideli tudi določeno prožnost za to, da bomo bolje umirili določene, eh, določene predpise. Eh, jeseni, spomladi 2011 bomo predložili osnotek direktive CRD 4 In eh, po študijah o vplivih eh, in po teh makro in mikroekonomskih študijah, po ustrezni prilagoditvi na druge eh, ukrepe za zunani in notranji nadzor, o tem sem ravno kar spregovoril, torej to, vse to bo omogočilo da vzpostavimo uravnoteženo situacijo, kar pa zadeva eh, čez atlantsko dogovarjanje. Potrebujemo še nekaj časa, moramo se pogovoriti z akteri z finančnega področja. Govorimo torej o pomladi 2011, kaj zadeva CRD4. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa prehajamo na vprašanje številka 19 ki ga postavlja gospod Salom v zvezi z vrhunskim srečanjem EU-Afrika, zanesljiva preskrba s hrano, eh, odgovoril bo komisar Pibalks. Ko bo pripravljen komisar, seveda mu bomo takoj predali besedo. Izvolite. Well najlepša hvala gospod predsedujoči spoštovani poslanci in poslanke to vprašanje se nanaša na zelo pomembno temo zagotavljanje dostopa do zdrave prehrane je glavni cilj razvojnega sodelovanja zmanjšanje ljudi ki trpijo za eh, lakoto na pol je pomemben del ciljev tisočletja ki naj bi jih dosegli do leta dva tisoč petnajst Varnost oskrbe s hrano bo velika prednostna naloga tudi kar zdiva odnose Evropske unije z Afriko. Tam e, številnim državam grozi, da ne bodo uresničile tega razvojnega cilja. Več kot 70 odstotkov ljudi živi na podeželju, 90 odstotkov kmetijske proizvodnje pa se izvaja na majhnih družinskih kmetijah. Zanesljiva preskrba s hrano je bila tudi prednostna naloga prvega akcijskega načrta sodelovanja med Evropsko unijo in Afriko in predlagali bomo, da to ostane prednostno področje tudi v naslednjem akcijskem načrtu, ki je trenutno v pripravi. Ravno tako bomo zagotovili, da uh, bodo vključeni tudi horizontalni uh, vidiki, ki uh, so vezani na oskrbo s hrano in da bodo tudi ti vključeni v naslednji akcijski načrt. Osredotočenje na zanesljivo preskrbo s hrano pa je eh, tesno povezano tudi s pomenom, ki so ga sami afriški voditelji pripisali področju kmetijstva in hrane. Eh, Tukaj imamo torej ključno skupno podlago za delovanje in to bomo še naprej podpirali. Mislim, da imamo eh, dovolj mehanizmov, da skrbimo za oskrbo zdravo prehrano in da ni potrebe, da bi uveljavljali novo specifično partnerstvo za zanesljivo preskrbo s hrano v okviru Evropska unija Afrika, kajti kot rečeno, že imamo partnerstvo za doseganje razvojnih ciljev. Med drugim, najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Salom ima besedo za dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala za ta koristen odgovor, gospod komisar. V luči srečanja EU-Afrika bi vas prosil, da nam podate kakšne dodatne informacije o tem, kakšne razprave naj bi potekale na oziroma kakšne razprave so potekale v New Yorku v okviru Eh, vrhovnega zasedanja na eh, področju razvojnih ciljev. FAO je pravzaprav dal pobudo, da pride do večje koordinacije na področju globalnega boja proti lakoti. Gospod Papa Nikolao, potem pa še gospod Tarabela. Najlepša hvala predsedujoči. Gospod komisar. Pred približno letom dni avgusta leta 2009 je komisija uvedla mehanizem Flex za občutljive države. Eh, na voljo je predvsej finančnih sredstev, s katerimi naj bi podprli najbolj ogrožene države v Afriki, tudi v luči gospodarske krize v obdobju 2008-2009. Ali je komisija izvedla kakšno oceno tega programa? Ali je ta denar prinesel sadove. Mislim, da je to veljalo za majhne kmete, ki so dobili seme in orodje, zato da bi lahko poskrbeli za dolgoročno zanesljivo skrbo s hrano. Gospod Trabela. Eh, no, glede na številke, ki jih je navedel naš kolega gospod Salom, v podsaharski Afriki 30 odstotkov ljudi trpi za lakoto in eh, vemo, da je kmetijska proizvodnja v zadnjih desetletjih narasla eh, samo za 2,6 odstotka. Eh, ta poraz bi, biti, bi moral biti bistveno večji nima smisla, da zmanjšujemo proizvodno, naprimer v Burkini Faso, kjer 49 odstotkov ljudi trpi za lakoto. Ali se ne bi morala komisija osredotočiti na proizvodnjo hrane, ko gre za razvoj? Hvala. Hvala, gospod komisar, imate besedo. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Eh, na kratko, kar zadeva vprašanje v zvezi z eh, vrhovnim zasedanjem o razvojnih ciljih. Glavni rezultat tega zasedanja je dogovor med razvitimi državami in državami v razvoju eh, o doseganju razvojnih ciljev, predvsem prvega cilja, da se prepolovi revščina in da se osredotočimo tudi na varno prehrano. Jasno je torej, da moramo nameniti veliko ukrepov in razmisleka temu, kako doseči razvojne cilje. Potem vprašanje gospoda Papa Nikola. Tukaj imamo Eh, dve možnosti. Najprej mehanizem Flex, ki je bil namenjen državam v krizi, ravno tako pa imamo tudi eh, sklad za prehrano, ki eh, vsebuje eno milijardo evrov in s katerim podpiramo majhne kmete in to je tudi bilo pomembno v odzivu na krizo prehrane. Težava pa je v tem, da gre tukaj za enkratno pomoč, enkratno pomoč v času krize in to se navezuje na vprašanje gospoda Tarabele. Zanesljiva skrba s hrano je nedvomno eno od področji, ki jih bom tudi sam v okviru zelene knjige predlagal kot prednostno področje za Evropsko unijo. Eh, glede sklada za prehrano imamo zelo pozitivne izkušnje, vemo, kaj je potrebno narediti in res moramo spodbujati produktivno rast eh, tudi na podlagi kmetijskih struktur, ki še vedno prevladujejo v Afriki. Hvala, gospod komisar in hvala, kolegi in kolegice. Zdaj pa prehajamo na vprašanje številka 20, ki ga je zastavil gospod Trabela. Gre za nadzor nad spoštovanjem pravic potnikov v zračnem in železniškem prometu. V tej eh, skupini oziroma v tem delu imamo deset vprašanj in svetujem kolegom, ki v pisarnah poslušajo in poskušajo ugotoviti eh, ali bodo prišli na vrsto, da eh, bomo pod pritiskom, če želimo priti tudi do vprašanj 22, 23 in tako naprej. Začeli bomo z vprašanji gospodu Kalasu. Gospod Kalas, imate besedo. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Kot je že bilo omenjeno, je uredba 1317 skozi 2007 in tudi uredba 261 iz 2004 o pravicah potnikov v zračnem in železniškem prometu in naj dodam še uredba 1107 iz leta 2006 o invalidnih osebah in osebah z zmanjšano mobilnostjo, ki potujejo in ki priznava minimalne pravice potnikov v zračnem in železniškem prometu. Pravilna uporaba teh uredb mora biti zagotovljena na ravni nacionalnih izvršnih organov. Ti organi morajo zlasti sprejeti vse razumne ukrepe, zato da se zagotovijo pravice potnikov v tem prometu. Naloga komisije je, da se zagotovi pravilno izvajanje evropske zakonodaje na ravni držav članic, s tem, da nenehno spremlja delovanje na nacionalni ravni. Nacionalni izvršni organi nimajo nobene pravne obveznosti, da poročajo o tem izvajanju uredb. Ampak, če komisija za to zaprosi, potem v duhu lojalnega sodelovanja poročajo o tem in sicer je to tudi v duhu pogodb in zahtev iz pogodb. Komisija se je sicer hitro odzvala in naredila vse, kar je njeni moči, zato da v skladu s sklepi iz, izrednega Evropskega sveta 4. maja 2010, da se pravice potnikov v zračnem in železniškem prometu izvajajo na enak in harmoniziran način posod po Evropski uniji. Zato, da bi to dosegli, je komisija pripravila neformalne interpretativne smernice in tesno sodeluje z nacionalnimi organi in vsemi zainteresiranimi stranmi. Hvala lepa. Sorry, broadly speaking, we're trying to get. Hvala. No, poskušamo, grobo rečeno, dobiti odgovore treh komisarjev, vsak bo imel na voljo kakšne tri minute in upamo, da bomo prišli do vprašanja 23 k malu. Gospod Tarabela, imate besedo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Zagotovo boste razumeli, gospod komisar, da sprijetje uredbe o pravicah potnikov v zračnem in železniškem prometu, pa tudi v pomorskem prometu, daje legitimno upanje potnikom, da bodo dobili očkodnino, če prihaja do zamud. In zato težko razumemo, zakaj ne prihaja do reševanja številnih pritožb, tudi ko je šlo za izbruh vulkana na Islandiji. To je bila precejšna kriza in mislim, da bi morali nekako prisiliti podjetja, da pridejo do rešitev. Že februarja 2006, gospod predsedujoči, kmalo bom zaključil, ni bilo nobenih penalov za letalske družbe. Mislim, da s tem ne rešimo težav potrošnikov. Gospod Kosa, Kosa, izvolite.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 ali naj bi imeli potniki enake pravice, ne glede na vrsto prometa? Še gospod Palekis, hvala. President. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, stanje po izbruhu islamskega vulkana je pokazalo, da v nekaterih državah članicah Evropske unije, zlasti v novih, nimajo nobenih alternativnih povezav, nobenih železniških povezav z Zahodno Evropo. To velja tako za vašo kot mojo državo. Ali je vse to, kaj pospešilo to razmišljanje o povezavah, o železniških povezavah Zahodno Evropo in Baltiko? Hvala. Gospod komisar. Najprej glede izkušen po izbruhu islanskega vulkana in povezavi s pravicam potnikov. Mislim, da Več, so se večinoma letalske družbe odzvale odgovorno, potniki pa so se prav tako odzvali na razumen način. Večino problemov in težav je bilo rešenih, seveda pa obstaja nekaj zahtevkov, pri katerih prihaja do težav, ampak nihče ne govori o penalih, o kaznih za letalske družbe, ko gre za potrebne očkodnine. Kolikor vem, se ti zahtevki, ki niso bili pravilno odobravani, še rešujejo. Smo v stiku z nacionalnimi izvršnimi organi in lahko rečem, da celotna slika ni tako slaba, kot se zdi na prvi pogled. In kot drugo, ja, prizadevamo si za usklejena pravila za pravice potnikov, ne glede na vrsto prometa. 30. novembra bodo potekala posvetovanja, tukaj in svetom bomo govorili tudi o spornih, spornem vprašanju pravic potnikov v avtobusnem prometu. Nekaj podobnega smo že imeli za pravice potnikov v železniškem prometu, pa tudi za zračni promet. Za vse vrste prometa si prizadevamo za usklajene pravice. Kar pa zadeva Rail Baltica, povezavo po železnici z baljskimi državami, prizadeval si bom po svojih najboljših močeh, da bi bil ta projekt čim bolj uspešen. To... Hvala lepa, zdaj pa vprašanje številka 21, gospa Harkin. Gospod komisar, ko boste pripravljeni, izvolite, imate besedo. On... Predsedujoči, poslanke, poslanci, trenutne razmere je, da po zavrnitvi strani Evropskega parlamenta je komisija sklenila 30. junija 2010, da postopa z umikom predloga, kajti direktiva tudi zdaj že pokriva tudi samo zaposlene voznike in torej države članice morajo dokazati, kako spoštujejo pravne obveznosti in kako uresničujejo eh, pravice oziroma predpise z tega področja kar zadeva prevzem in eh, izvajanje direktive, kar zadeva samo zaposlene eh, voznike. Komisija eh, je, bo sprejela ustrezne ukrepe v trenutku, ko bomo razpolagali z ustreznimi odgovori. Hvala lepa, gospa Harkin, izvolite. Hvala lepa za vaš odgovor. E, samo se sprašujem, gospod komisar, ali imate kakšne predloge ali smernice, ki jih boste posredovali državam članica, zato da a, e, jim svetujete, kako naj nadzorujejo ta sektor, predvsem recimo, ko a, e, vozniki nekaj časa porabijo recimo za čiščenje svojih vozil oziroma za administrativno delo. Mislim, da je to zelo težko nadzorovati. In tudi, kar zadeva sociogospodarski vpliv na voznike, glede na to, da njihov čas čas vožnje je um, bistveno skrčen. Hvala lepa. Hvala lepa, doslej ja, še vedno nimamo nikakršnih zamisli o tem, kako naj pripravimo te smernice. Gre za zelo zapleteno zadevo in o tem se bomo pogovorili z državami članicami, tako za pravnega vidika. Kar zadeva predpise v zvezi s to direktivo, naj povem, da ti predpisi zdaj veljajo, treba se jih je držati, ampak kar zadeva smernice, moram reči, da trenutno uh, še ne razmišljamo o tem, trenutno analiziramo in razmišljamo o odgovorih, ki jih moramo moramo prejeti od držav članic. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na vprašanje 22, ki ga zastavlja. Ne, na vprašanje 23. Ne, še enkrat se popravlja predsedujoči. Vprašanje 22, ki ga zastavlja gospod Kumucakos in na to vprašanje 23, ki ga zastavlja gospod Higgins. Tukaj gre za prometno varnost za šolske avtobuse in pa cilje EU glede varnosti v cestnem prometu. Komisija agrees. Gospod predsedujoči, poslanci in poslanke, komisija se strinja, da število smrti v prometu po Evropi še vedno ostaja nespremljivo visoko. Leta 2009 je na cestah Evropske unije umrlo skoraj 35 tisoč eh, ljudi, kar predstavlja skoraj majhno mesto. Vendar pa se komisija ne strinja z mnenjem spoštovanega poslanca, da tretji akcijski načrt Evropske unije od leta 2000 do 2011 eh, ni bil uspešen. Eh, s tem akcijskim programom smo uspeli mobilizirati vse upletene. V tem obdobju smo uspeli rešiti 78 tisoč življenj v Evropski uniji. Eh, zabeležili smo tudi 2 milijona žrtev mnan toliko ljudi se je namreč eh, izognilo poškodbam in smrti. Eh, kar zadeva obdobje 2011 do 2020, komisija predlaga, da eh, si še naprej prizadevamo za eh, zmanjševanje eh, števila smrti na cestah in da poskušamo nadgraditi že doseženo. Seveda bo to terjalo bolj učinkovite nacionalne politike, večjo zavezo vseh držav članic, spoh tisti, kjer je varnost slabša. In eh, to pa moramo pospremiti z celostno eh, strategijo za varnost v prometu ravno tako bodo potrebna večja prizadevanja za tista področja, kjer do sedaj napredek ni bil tako dober, kot so naprimer nesreča motoristov in pa podeželska področja. Tudi inteligentni prometni sistemi bodo tukaj nedvomno igrali pomembno vlogo. Kar pa zadeva specifično vprašanje preprečevanja eh, prometnih nesreč, v katerih so opleteni otroci, še posebej šolski avtobusi, moramo povedati, da je bilo v zadnjem desetletju doseganega veliko napredka. Za 70 odstotkov smo zmanjšali smrtnost med otroci mlajšimi od 15 let, vendar pa se komisija zaveda, da je potrebno zagotoviti visoko raven zaščite otrokom, ki so najbolj ranljiva eh, kategorija med uporabniki prometa. Najlepša hvala. Hvala. Imamo dopolnilni vprašanje najprej gospoda Gomocakosa in potem še gospoda Higginsa. Najprej gospod Gomocakos. Najlepša hvala za vaš odgovor, gospod komisar. Vendar pa Kljub temu naj še enkrat podarim, kaj sem pravzaprav vprašal v svojem vprašanju. Na milijone šolarjev vsak dan odide v šolo in se vrne z njimi domov eh, z vozili, ki se uporablja kot šolski avtobusi. Tukaj govorimo o evropski mladini, cvetu evropske mladine in zato moramo zagotoviti eh, strože tehnične zahteve za ta vozila, bolj strožja preverjanja, zato da zagotovimo uveljavljanje standardov in eh, tudi bolj strogo preverjanje poklicnosti usposobljenosti voznikov šolskih avtobusov. Mislim, da mora komisija oblikovati pobudo v tej smeri. E, ta bo nedvomno zelo pozitivno sprejeta v očih evropske javnosti, saj govorimo o zelo ranljivi skupini, ki je nedvomno e, blizu srca vsem. Najlepša hvala. Ne strinjam se s komisarjem. Kot je povedal, je leta 2009 umrlo 35 tisoč ljudi, eh, kar je več, kot je bilo predvideno v skladu z strategijo, ki jo je oblikovala komisija ali ima komisar oziroma komisija kakšne načrte oziroma ali ima komisar kakšno mnenje o tem, kaj bi morali narediti za to, da bodo eh, ti načrti dejansko delovali. Eh, še dve pod vprašanji imamo. Najprej gospa Tikal, potem gospa Harkin. Gospod predsedujoči, gospod komisar, glede na to, da je bilo leta 2009 35 tisoč žrtev prometnih nesreč, ki so umrle na cestah. Eh, in to pomeni, da zaradi prometnih nesreč vsako leto zemljevide izgine manjše mesto. 15 odstotkov teh žrtev pa so kolesari, motoristi in pešci. V luči tega moramo otroke naučiti razmišljanja o varnosti v prometu že v šolah, tako da bomo vsi bolje pripravljeni. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Specifično vprašanje, kar zadeva šolske avtobuse. Ali je komisija pripravljena razmisliti o predlogu, da bi uh, moral vsak otrok imeti svoj sedež in da bi mlajši od 15 let morali uporabljati varnostne pasove? Hvala, gospod komisar. Eh, najlepša hvala. Kar zadeva avtobuse, imamo zelo stroga pravila, ki urejajo tehnične standarde v zvezi z avtobusi, še posebej v zvezi z avtobusi, ki se uporabljajo kot šolski avtobusi. In eh, ne vem za um, to, da bi kje obstajale večje težave z, avtobus, z avtobusi za šolski prevoz kot takimi. Seveda bomo še naprej spremljali razmere in eh, bomo predlagali ukrepe za stružje spoštovanje eh, pravil. dejansko bi moral vsak otrok imeti svoj sedež in uporabljati bi se morali varnostni pasovi, vendar pa ne vem, nisem slišal za kakšne signale, da bi bili v luči naše prometne politike eh, šolski avtobusi nekaj, kar bi bilo specifično problematično. Eh, Sveda bi lahko eh, rekli, da je 35 tisoč ljudi preveč, da je to tragedija, to sicer drži, ampak vendarle mislim, da eh, akcijski načrt za varnost v prometu ni bil neuspeh, kajti za 40 odstotkov smo zmanjšali število smrti. V moji državi smo v zadnjih 15, let, 15 letih število žrtov zmanjšali štirikrat. In tu pravzaprav ne počnemo ničesar drugega kot Evropa. E, pred poletjem smo sprejeli nov akcijski načrt, ki pravzaprav ukrepa, vsebuje enake ukrepe in ima tudi enako ime - zmanjševanje žrtev prometnih nesreč. E, tam so opredeljeni številni ukrepi, ključno z usposabljanjem. Eh, in to pomeni tudi usposabljanje najbolj ranljivih udeležencev v prometu. In eh, najbolj ranljivi so vedno starejši, pešci, kolesarji in tudi motoristi, eh, ki jim je seveda potrebno nameniti posebno pozornost. Kajti motoristi so edina kategorija, kjer je število žrtev naraslo, v vseh ostalih kategorijah pa je število upadlo. Najlepša hvala. Mislim, da zdaj lahko preidemo na vprašanje 24 gospoda Palekisas o pregostem prometu v Baltskem morju. Ja, vprašanje je številka 24. Aha, mogoče so pri meni številke nekoliko drugače zapisane. Gospod Palecki, oziroma njegovo vprašanje, seveda lahko dam odgovor. Hiter, hitra gospodarska rast in je povzročila povečanje pomorskega prometa v Balskem morju. In to velja za Tretji pomorski svežen, ki je bil sprejet leta 2020, predstavlja precejšnje izboljšanje sistema za spremljanje in nadzor prometa na morjih. Uvaja pa tudi stroge inšpekcijske preglede in obiske pristaniških uprav. Zajema tudi posebne ukrepe za Balsko more, naprimer za varno zimsko plovbo. Komisija želi zagotoviti tudi gladko izvajanje novih ukrepov. Evropska pomorska agencija tudi zagotavlja tehnična podpora. Če prije do nesreče, potem EMSA da na voljo plovila, ki pomagajo v primeru nesreč. To so ukrepi za odzivanje v primeru izrednih dogodkov. Varnostna pravila naj bi se uporabljala na enak način, zato se komisija vedno posvetuje oziroma tesno sodeluje tudi z Rusko federacijo in Rusko federacijo za spremljanje pomorskega prometa v Balskem morju. Nedavno sprijeta strategija zajema tudi Balsko morje in varno plovbo po njem. predlog za zmanjšanje pomorskega prometa v Balskem morju se mi zdi zanimiv, ampak vsaka omejitev mora biti predmet podrobne preučitve. In treba je upoštevati tudi pomorsko pravo in vse druge mednarodno sprijete konvencije. Mednarodna pomorska organizacija že priznava Balsko morje kot zelo občutljivo pomorsko območje. Ta status prinaša s seboj tudi posebne zahteve za varnost in za zaščito morskega okolja. Pomorski promet pa moram reči je okolju prijazen promet in tako ima tudi potencial zmanjšati promet, ki ni tako prijazen do okolja. Hvala lepa. Thank you, Mr. Paleckis. Gospod Paleckih, izvolite. Hvala, gospod komisar, za odgovor. Gospod predsedujoči in hvala, gospod komisar, za te podrobne odgovore. Veseli me, da ste omenili tudi sodelovanje z Rusijo. Menim, da kar zadeva standarde za ladje in okoljske izboljšave. No, tukaj me zanima, katere države so vodilne na tem področju in katere niso tako dobre. Hvala. Hvala. Izvolite, gospod komisar. Težko je razlikovati med državami in povedati to konkretno, saj nimam dokazov, ki bi to podpirali. Nasplošno lahko rečem, da so balske države vse občutljive za okoljsko vprašanje in tudi za vprašanje pomorskega prometa. Nordijske države, kolikor vemo, so sprejele odločitev, da bi zmanjšale emisije žvepla pri ladjah, ampak zaenkrat nimam konkretnih številk, eh, zaradi katerih bi lahko izpostavil eno državo pred drugo. Hvala, gospod komisar. Vi ste vzor za komisarja in dajete točne odgovore, koristne in kratke. In to je res primerno za čas vprašanja za komisije. Zdaj pa gremo naprej na vprašanja komisarju Čolosu. In skupni odgovor na vprašanja 31, 32 in 33, 34 in 35. In tako, ko se bo komisar pripravil, imate besedo, izvolite. je vais présenter la réponse à cinq questions qui sont regroupées, qui couvrent. Skušal bom odgovoriti na vseh pet vprašanj, ki so bila združenja eh, na to temo in torej začnem pri eh, neposrednji pomoči. Naj povem, da eh, plačila odražajo tudi njihovo kmetijske razmire in tudi določeno in tudi plačila iz preteklosti. Uh, Ta <clears throat> neposredna pomoč se razlikuje od države do države in celo tudi od regije do regije in med različnimi kategorijami kmetov. Evropska unija je eh, v zadnjem času eh, dejansko pridobila 12 novih članic in te članice se nahajajo v eh, fazi phasing in torej ta plačila se postopoma uvajajo. Leta 2010 bodo dosegla oziroma leta 2013 bodo ta plačila dosegla 100 odstotni delež. Kar zadeva zadnji dve državi, Romunijo in Bolgarijo, pa lahko rečemo, da bo prišlo do postopnega uh, uveljavljanja in upeljevanja teh neposredne pomoči in uh, prišli bomo do konca tega postopka leta 2016. Prva faza pa se je začela leta 2007. Vse države članice imajo tudi možnost, da dopolnjujejo neposredno pomoč z nacionalnimi subvencijami, ampak znotraj dobro dorečenih eh, omejitev, eh, ki jih predvidevajo pristopne pogodbe oziroma uredba. Ob priložnosti preverjanja zdravstvenega stanja z SKP leta 2008 v zvezi tudi za reformo uh, iz leta 2003 skupne kmetijske politike je bilo opredeljeno, da bo komisija poskrbela za oceno učinkov neposredne pomoči in predvsem, kar razdeva tudi razliko, ki jo dodajo države članice. Komisija bo naj bi torej ocenila učinek sistema neposredne pomoči, prilagoditev tega sistema in učinek njihove porazdelitev bo ocenjen v logiki zagotavljanja čim večjo konvergenco med državami članicami. To je samo bistvo SKP-ja. Obstajajo pa še vedno določena vprašanja, kar zadeva oblike in merila, ki se jih je treba držati za to, da zagotovimo neko pravično in vzdržno porazdelitev. Šlo bo torej za to, da dorečemo Met, metodo za prehod sedanjega stanja na prihodnje stanje, ki naj bo bolj uravnoteženo in pravično, s tem, da se izognemo motnjem, ki bi lahko imeli hude gospodarske posledice v določenih regijah oziroma za določene proizvodne sisteme. Uh, Eh, kar zadeva SKP po letu 2013, leta bo morala se odzivati na, tudi na kolske izzive, k, tudi vprašanje eh, talne erozije, torej degradacije, hidrološke degradacije. To je zelo akuten problem v tem trenutku, ki, eh, je, eh, ki je povezan tudi z podnebnimi spremembami. Potem eh, ključna prednostna naloga za trajnostno eh, upravljanje naravnih virov je tudi bio, biotska raznovrstnost raznovrstnost in torej tudi to je pomembno v strategiji po letu 2013. To ni bilo dosežene za leto 2010, ampak zabeležili smo določen napredek in v tem kontekstu je SKP dal pomemben prispevek. V tem trenutku skupna kmetijska politika eh, spodbuja eh, trajnostni razvoj tal z eh, določenimi subvencijami in predvsem spodbuja dobre agrookoljske prakse. Tukaj mislim na erozijo tal, na recimo tudi druge, na organske odpadke in tako dalje. Tukaj imamo konkretne ukrepe in konkretna plačila, ki presegajo začetna, torej izhodišča, ki so določena dorečena v dobrih eh, kmetijskih in okoljskih pogojih, zato da spodbudimo boljše upravljanje z. Um, tli in eh, tudi ohranjanje organskih snovi, ki so zajete v tleh, je komisija predvidela tudi neko okvirno direktivo za zaščito tal in sicer za iskanjem tudi razlogov, vzrokov za erozijo in za preprečevanje erozije. To so instrumenti, ki so na voljo za Evropsko unijo eh, za doseganje tega cilja. Trenutna politika, kar zadeva okoljske predpise, se navezuje tudi na direktivo o vodah in na direktivo habitata. Eh, nespoštovanje teh direktiv pomeni eh, odrejanje kazni z zmanjševanjem eh, plačil oziroma tudi z zmanjševanjem eh, plačil iz Nature 2000 oziroma agrookoljskih plačil. Kar zadeva SKP po letu 2013, se komisija dobro zaveda eh, razsežnosti okoljskih izzivov, ki jih je treba poštevati, zato razmišlja o možnosti, da bi lahko vključili okoljske izzive skozi vse instrumente, s katerimi razpolaga SKP v prvem in drugem stebru. Torej, recimo tudi zato, da bi se lotili reforme oziroma SKP-ja po letu 2013, naj povem, da novembra 2010 bomo predložili velike smernice nove SKP in to bomo predložili 17. novembra pred odborom za kmetijstvo tega parlamenta. Hvala lepa, gospod Ciolos, gospod Papastamkos. Hvala lepa, gospod komisar. Prepričan sem, da dobro veste, katera je bistvena razlika med državami članicami in eh, eh, regijami, ko govorimo o kmetijskem sektorju. Tukaj mislim na strukturne vidike, na tipologijo, na površino, tistih, ki so zaposleni v kmetijstvu, kar zadeva eh, določene območja, ki so bolj zapostavljene oziroma bolj občutljive z okoljskega vidika. In torej ne smemo eh, opredeliti sploš, samo splošnega okvira, ko govorimo o neposredni pomoči oziroma o enotnem plačilu na površino. Torej, gospod komisar, eh, ali nam lahko potrdite, da bomo dejansko uporabljali objektivne merila, kar zadeva neposredno pomoč. Gospod Levije, izvolite. Gospod komisar, zahvaljujem se vam za odgovor v zvezi z erozijo tal, ampak naj dodam še eno vprašanje. Uh, Glede na to, da v mediteranskih regijah pomemben vzrok je prisotnost golih površin zaradi požarov v naravi, zaradi požarov, ki zaznamujejo sredozemsko regijo. Ali ne mislite, da bi bilo primerno spremeniti način izračunjavanja agrookoljskih plačil z dodatnimi plačili za tista podjetja, za tiste kmetije, ki si prizadevajo in se obvezujo, da bodo spoštovali prakse, ob, ki naj upoštevajo tudi okolje, ampak predvsem za preprečevanje požarov na kmetijah in na podeželju. Hvala. Hvala lepa. Zdaj gospod Neinski. Благодаря, господин комисар, за изчерпателния отговор. Hvala lepa, gospod komisar, za odgovor. Tako kot ste povedali, Bolgarija in Romunija sta. Uh, dejansko vstopili v Evropsko unijo kot zadnji državi in prejemata samo 40 odstotkov vsote dodeljene starim državam članicam, kot so Nemčija in Francija. Torej, te subvencije naj bi dosegle isto raven šele leta 2016 in torej to ni pravična situacija za eh, te države in to dejansko ogroža tudi delo kmetov kmetijske panoge. Ne mislite, da ti dejavniki eh, bi morali biti ustrezno upoštevani eh, glede na razmer v teh dveh državah. Hvala lepa. Gospa Belje in gospod Voječevski nista prisotni v dvorani, torej predajmo ponovno besedo gospodu komisarju. Alors, euh, à la première question, monsieur. V redu, odgovoril bom na prvo vprašanje gospoda Papa Stankosa. Nedvomno obstajajo razlike med državami članicami, ampak tudi med regijami obstajajo razlike med različnimi skupinami kmetovalcev in eh, to je zaprav zaradi tega, se bo v svojem mnenju večkrat ponovil, da tukaj ne, gle, ne gre za flat rate, torej za neko enotno plačilo na hektar za različne kategorije. To po mojem mnenju ni rešitev. Um, na podlagi trenutnega sistema, torej kar zadeva pretekle plačile, smo izračunali prispevke eh, na podlagi proizvodeni spred 15 let. To je sistem, eh, ki bi se mu želeli odpovedati s tem, da bi ga nadomestili z objektivnimi merili in uh, sicer bomo morali tudi biti zelo pozorni za to, da se to uravnoteženje ne dogodi samo za prehodno obdobje in za, za to, da tisti, ki so prizadeti s tem sistemom, bodo uh, lahko naknadno uh, stopili v to prehodno fazo. Torej, seveda, potrebujemo objektivne merila, jih je treba združiti tudi z izhodiščnim položajem, zato da zagotovimo to tranzicijo brez preveč ovir, gospod La, ovirami. Gospod Lavija, Vi se navezujete na vprašanja, ki jih seveda lahko poštevamo v okviru drugega stebra programa za podeželjski razvoj in tukaj mislite na agrookoljske ukrepe, ki naj upoštevajo specifiko dotične regije. Vi ste omenjali tiste predele, kjer so prisotni pojavi erozijetal in lahko pride tudi recimo do okoliščin, ki botrujejo požarom države članice članic z uredbo, ki jo bomo predložili za obdobje po letu 2013 in upoštevali te, to konkretno specifiko v agrookoljskih ukrepih in bomo predvideli ustrezno subvencijo. Zato želimo uveljaviti fleksibilnost za ustrezno urejanje z naravnimi viri, zato da države članic bodo imeli na razpolago specifične ukrepe v okviru drugega stebra. Mislim, da je to vidik, ki eh, lahko spada na področje fleksibilnosti, ki, jo, ki na jo priznamo državam članicam. Kar zadeva Romunijo in Bolgarijo, za a, eh, časa pogajanja pogajanja, pristopnih pogajanja, je bil opredeljeno, bilo opredeljeno obdobje phasing in, torej postopnega povečevanja neposrednih plačil. Leta 2008, ko je prišlo tudi do health checka skupne kmetijske politike, je bilo rečeno, da v reformi po letu 2013 bomo upoštevili tudi ta vidik torej, eh, da bi poskusili ponovno uravnotežiti nivo plačil na hitrejši način. Mislim, da je to prava pot, moramo najti neko trajnostno rešitev tudi z proračunskega vidika, zato da lahko pospešimo ta eh, proces. Hvala lepa. Naslednje vprašanje na vrsti je vprašanje, ki ga zastavlja gospod Kadenbach. Izvolite, to je vprašanje 36. Imate ta odgovor, gospod komisar? Gre za vprašanje gospe Kadenbach. Vprašanje številka 36, beseda je vaša. Donc la commission a bien conscience que l'application de Komisija se zaveda, da izvajanje pogojevanja bi lahko bilo boljše na, drža, na ravni držav članic, kot je podarilo tudi poročilo računskega sodišča. Vendar pa naj podarim tudi, da je analiza računskega sodišča temeljila na dveletnem obdobju takoj po uvedbi eh, novih kmetijskih praks v prvem letu navskrižne skladnosti leta 2005 je bilo eh, sprejetih cela vrsta pobud eh, za to, da bi pomagali državam članicam pri spoštovanju in izvajanju pravnih obveznosti. Komisija je namenila veliko razprav v različnih forumih in veliko pozornosti temu vprašanju razprave so potekale tudi v okviru pravnega odbora, ki je pristojen za to področje. Bolj tehnične razprave pa so potekale v skupini s strokovnjakom, ki se je ukvarjala z navzkrižno skladnostjo medtem ko se je na specializiranih delavnicah obravnavalo vprašanje nadzora. Komisija od leta 2004 redno objavlja smernice za države članice, s katerimi poskuša državam pomagati pri prilaga prilagajanju nacionalnih sistemov. E, ravno tako na podlagi informacij, ki nam jih pošljajo države članice, Eh, na podlagi revizij, ki jih organizira komisija, preverjamo izvajanje eh, tega na ravni držav članic. Ravno tako se izvedejo popravki izdatkov, kadar se eh, pokažejo določena tveganja v povezavi s posameznimi skladi, kot se je podkazalo v preteklosti. Uh, Komisija je prepričana, da so vse te pobude pripeljale k bistvenim izboljšavam na področju delovanja na skrižne skladnosti eh, in da se je bistveno eh, spremenilo to področje od posebnega poročila računskega sodišča. Prizadevanje na tem področju se bodo nadaljevala, kajti komisija podarja veliko pozornosti temu področju, ki je pomemben del skupne kmetijske politike. Najlepša hvala, gospod Kadnvah, imate besedo. Najlepša hvala gospodu komisarju za izčrpan odgovor. Bi pa imela še vprašanje v zvezi z ne neuskrižno skrbnostjo, ampak biotsko raznovrstnostjo, ki ste že omenjali. Razumno kmetovanje lahko prispeva k ohranjanju vrst in k preprečevanju izumiranja vrst. Uh, In eh, naloga komisije je tudi, da poveča ozaveščenost glede tega. In zato konkretno vprašanje vam, kaj boste vi naredili za to, da boste uh, vsem, tako tistim, ki sprejemajo odločitve, kot uh, kmetovalcem, uh, posredovali to uh, zavest o pomenu uh, biotske raznovrstnosti. Uh, Najlepša hvala. Tudi gospa Makines ima dopolnilno vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala predsedujoči in hvala komisarju za odgovor. Če imamo težave s trenutnim sistemom na skrižne skladnosti, kako se bomo lotili potencijalnih nadaljnih eh, težav, če bomo zaustrili zahteve v prvem stebru, kar je tudi eh, vsebovano v dokumentu, ki je ušel v dejavnost v zvezi z reformo SKP. Imate kakšne novice glede tega?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 Glede na to, kar vidim sedaj, so davkoplačevalci, nevladne organizacije, potrošniki tisti, ki so najbolj občutljivi za ta vprašanja in ki veliko zahtevajo od kmetovalcev. Mislim pa, da lahko kmetom tudi ponudimo ustrezna sredstva, da bodo ljudem predstavili svoje prizadevanja, eh, tudi ko tržijo svoje proizvode. V skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti za kmetijske eh, proizvode, kar, ki ga bomo eh, tudi reformirali, bomo omogočili kmetovalcem boljšo komunikacijo o proizvodih, eh, boljše načine posredovanja znanja o tem, kaj počnejo, vključno z njihovimi dejavnostimi na področju biotske raznovrstnosti. Eh, ravno tako je potrebno tukaj upoštevati različne proizvodne sisteme, kajti tudi s to raznolikostjo eh, se lahko odzivamo na vprašanja eh, okoljske narave, na vprašanja biotske raznovrstnosti. Eh, podpora biotski raznovrstnosti, podpora neposrednim stikom med kmetovalci in potrošniki, eh, to bo še dodaten način, kako bomo lahko zagotovili, da bodo kmetovalci preko proizvodov, ki jih tržijo, eh, lahko še bolje posredovali te informacije. Eh, ravno tako pa bodo lahko posredovali tudi informacije o pogojih, ki jih morajo spoštovati. Ravno tako vzpostavljamo drugačne povezave med naprimer kmetijsko proizvodnjo in podeželskim turizmom. Tudi to je način, kako lahko kmetovalci ljudem povedo, kaj vse počnejo, eh, kako svojimi dejavnostmi ohranjajo eh, pokrajino. Eh, kako prispevajo k javnemu dobremu vsi ti instrumenti, ki obstajajo v okviru SKP in ki jih bomo še utrdili v prihodnje, so na voljo kmetovalcem za to, da bodo eh, ljudje bolje osvestili o tem, kaj vse počnejo. In s tem naj se navežem tudi na drugo vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Uh, Eh, pravila, ki veljajo za okolje in za delo kmetovalcem, eh, kar pomeni tudi dobro upravljanje z naravnimi viri, vse to gre z roko v roki z gospodarskimi in socialnimi vidiki. Uh, po 17. novembru bomo razpravljali o tem, kajti naša ideja ni, da preusmerimo pozornost stran od gospodarskih in socialnih vidikov zgor na okolje, temveč poskušamo bolje vključiti okoljski razmislek tudi v eh, razmišljanje kmetovalcev, zato da bomo lahko prihodne dejansko govorili o konkurenčnem gospodarstvu eh, oziroma kmetijstvu kmetovalci morajo biti dejansko konkurenčni tako, kar zadeva upravljanje z naravnimi viri, kot tudi, kar zadeva socialni vidik, naprimer ohranjanje delovnih mest na podeželju. Naj vam zagotovim, da ne gre zgolj za konsolidacijo znotraj SKP, da na ta način ne nameravamo uh, spodkopavati priložnosti kmetovalcev, da bi bili tržno konkurenčni. Uh, Eh, in ko bomo dobili končni dokument, vam bom lahko podal tudi bolj konkretne primere. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na zadnje vprašanje gospodu Čolosu. To je vprašanje številka 37 gospoda Čuntesa in sicer gre za jamstveni sklad za grške kmete in ribiče. Gospod komisar, izvolite. Donc le programme de développement rural euh, pour la période 2007 Program za razvoj podeželja za obdobje 2007-2013 za Grčijo, ki se sofinancira iz sklada za razvoj podeželja, ne zajema jamstvenega sklada za mala in mikro podjetja v sedanji verziji, ki je v veljavi. Tako da ni bilo, ni bilo nobenih predlogov za spremembe v okviru tega jamstvenega sklada poslanih na generalni direktorat strani grških organov. Podariti je treba, da ko gre za načelo subsidijarnosti, so države članice tiste, ki predlagajo vsebino ukrepov za razvoj podeželja v skladu s pravili, ki veljajo na tem področju. Člen 19 uredbe 1698 iz leta 2005 o podpori pod razvoja podeželja se lahko programe za razvoj podeželja revidira, če države članice to želijo, potem, ko nacionalni odbor za monitoring da to zeleno luč in potem, ko to odobri komisija. Nacionalni organi v Grčiji so obvestili Evropsko komisijo, da namravajo uvesti nov finančni instrument, ki bi omogočil majhnim ribičem boljše možnosti ampak grški organi pravijo, da bo to spadalo v finančni režim, ki je že vzpostavljen. Ta režim že poznamo. Grki želijo imeti tudi operativni program za sofinanciranje v okviru programa za 2007 do 2013. Komisija je naklonjena vzpostavitvi tega instrumenta. Ključni stebri operativnega programa se tako lahko izvedejo in to je v skladu s 34 in 37 členom uredbe 495 iz leta 2007. 35 milijonov evrov bo namenjenih v ta namen odbor za spremljanje bo spremljal, kako se bo to financirano. Grški organi zdaj dokončujejo pripravo tega akcijskega načrta, ki bo opredelil, kako bo deloval ta jamstveni sklad. Komisija pričakuje, da bo ta instrument začel delovati še pred koncem leta 2010. Gospod Čuntis, izvolite za dodatno vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, to je bilo praktično popolno odgovarjanje na moje vprašanje. Moram pa reči, da je grška vlada dala konkreten predlog. Vi ste omenili, da je to odvisno, ali bo začelo delovati od leta 2010 in da bo od tega odvisno, ali bo zaprosilo za financiranje strani grških organov prišlo pravočasno. Klarifije. Dobro, če lahko pojasnim. Dva vidika tega vprašanja moram izpostaviti. Eden se nanaša na kmetijstvo in na mala in mikropodjetja in drugi vidik se nanaša na ribištvo. V svojem odgovoru sem rekel, da grški organi niso zaprosili, da bi ta instrument bil spostavljen za mala in mikropodjetja v kmetijstvu, ampak za ribištvo pa so to prosili. In zato so grški organi prosili, da naj bi, če bi lahko ta instrument začel delovati do konca leta 2010. Na strani kmetijstva ni bilo podobne prošnje. Vsaka država članica mora preučiti, kakšne bodo posledice odločitev spremembe sistema neposrednih podpor. Kot rečeno, za kmetijstvo nismo prejeli te prošnje. Hvala lepa. Zdaj pa vprašanje za gospoda Manaki. Začeli bomo s vprašanjem številka 40. Nisem pripričan, koliko jih bomo lahko danes obravnavali. Končati moramo točno do pol devetih, tako da bodo lahko tolmači šli na večerjo, preden pridejo nazaj ob devetih. In gospa Damanaki ima besedo, ko bo pripravljena. Izvolite. Thank you. Thank you, President. European Union Aquaculture is at the... Akvakultura v Evropski uniji je, ima zelo pomembno ulogo za a, trajnostni razvoj. Sektor akvakulture potrebuje večje priznanje. A, e, njegove vrednosti. Komisija je sprejela sporočilo, ki nosi naslov grajenje trajnostnega pri trajnostne prihodnosti za akvakulturo, kjer se opredeljujejo strateški cilji za javne oblasti in sicer spodbojanje konkurenčnosti akvakulture, drugič ohranjanje njeno, njegove, traj, njegovega trajnostnega razvoja in tretjič izboljšanje njegovega urejanja. V tem sporočilu komisija opredeljuje vrsto ukrepov, ki jih je treba sprejeti strani javnih organov in tudi na regionalni, nacionalni, evropski ravni, zato da se lotimo izzivov, s katerimi se sooča ta sektor. Zato da podpremo trajnostni razvoj evropske akvakulture, vključno tudi kar zadeva proizvodnjo mehkuščev in školjka, e, smo predvideli ustrezno celostno zakonodajo za varnost in eh, tudi zdravje eh, živali, s postavitvijo teh eh, pravil tudi za proizvode akvakulture, vključno tudi za mehkušci in školkami, to je bistvenega pomena za mednarodno trgovino. Komisija je tudi določila tudi nek okvir in ustrezen laboratorij za bolezni mehkuščcev, ki prejema letno pomoč za usklajevanje nacionalnih nacionalnih laboratorijev v državah članicah in za znanstveno pomoč komisiji. Komisija je tudi, tudi od, od pobliže spremlja eh, dejansko nenormalno smrtnost, ki smo jo, smo jo ugotovili pri nekaterih školjkah v zadnjih letih in nadzoruje virus, ki je videti, da je povezan s to stopnjo smrtnosti. Kar zadeva skupno strategijo za evropsko akvakulturo, naj povemo, da komisija bi želela tudi opozoriti na razpravo, ki je potegala na plenarnem zasedanju v tem parlamentu junija 2010 na podlagi parlamenta in e, poročila, ki ga je pripravil gospod Milana. Dejansko želimo s tem a, omogočiti, da se akvakultura bolj osredotoči Trajnostne dejavnosti na področju akvakulture je treba ustrezno podpreti z ustrezno eh, ribiško politiko in ta vidik je treba upoštevati tudi v okviru reforme skupne ribiške politike. Komisija je prepričana, da je treba pomagati temu sektorju, zato da se bolj učinkovito organizira. Predvsem želimo okrepiti Eh, proizvajalce in eh, povezave med različnimi organizacijami, zato da se bodo lažje prilagajali na potrebe trga in zato da zagotovijo višjo vrednost za svoje proizvodne z trženjem in z ustreznimi eh, oznakami oziroma znamkami. Gospod Kelly, izvolite. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaš celosten odgovor. V zvezi s tem naj samo povem, da v nedavnih preiskavah na Irskem Uh, smo ugotovili, da eh, mnoge velike količine rib, ki so prihajale, ki so bile uvožene, so bile nepravilno označene. Ali, se komisija, ali je komisija seznanjena s tem in ali mislite, da lahko kaj sploh postorimo proti temu kratkoročno, poleg tega, da razvijemo našo akvakulturo, kar je seveda izredno pomembno in to zelo cenimo. Hvala lepa, gospod eh, Halakar, postavi, lahko postavite svoje vprašanje. Uh, Predsedujoči, ugotavljam iz odgovora gospeda Manaki, da akvakultura bo odigrala pomembno ulogo v novi ribiški politiki, ampak naj eh, povem komisiji, da obstajajo velike priložnosti za ustvarjanje delovnih mest na področju akvakulture, predvsem na področjih, kjer obstaja velika stopnja brezposelnosti in mislim, da komisija lahko odigra pomembno vlogo na tem področju, predvsem eh, neko eh, vlogo pravih eh, voditeljev na tem področju in lahko svetuje državam članicam na tem področju. Seveda lahko, lahko pridemo tudi do kompromisov, kar zadeva kakovost hrane, ampak prav gotovo moramo zagotoviti, da bomo imeli nek organ v vsaki državi, ki ne se ukvarja s kmetijstvom raje, kot da to prerasporedimo naredimo med različne eh, agencije in eh, druga telesa. Hvala lepa, gospa komisarka, izvolite. Soglašam z gospodom Galaharjem, da dejansko imamo velike priložnosti, ki se odpirajo pred nami na področju akvakulture. Seveda lahko ustvarjamo veliko novih delovnih mest prav zaradi tega načrtujemo, da bi uh, imeli posebno poglavje v naši reformi, ki bi bilo posvečeno akvakulturi. Naj omenim tudi, da želimo zagotoviti tudi posebno uh, proračunsko vrstico oziroma posebno uh, vrstico za financiranje. Naj povem gospodu Kelju, da se seveda zavedamo teh problemov, soglašam z njim, da Eh, moramo več postoriti, kar zadeva sledljivost naših izdelkov, zato tudi poglavje, ki zadeva označevanje v okviru eh, reforme naše ribiške politike, bomo to ustrezno zajeli. Zato, da zagotovimo enakopravne pogoje za vse, za vse akterje, med, raz, med um, ribiči, ki delajo v Evropi in um, za tiste, ki uh, predelujejo izdelke, ki smo jih prisiljeni uvoziti. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na vprašanje številka 41, ki ga je zastavljal gospod Cukalas, uporaba sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo. Izvolite, komisarka. Uh, Zahvaljujem se gospodu Cukalasu za njegovo vprašanje, kajti gre za vprašanje, ki je za nas izredno pomembno. Zelo jasno in odprto želim povedati, da uporaba Evropskega sklada za ribištvo še ni taka, kot bi želeli. Eh, da torej s črpanjem sredstev nismo zadovoljni. Dosedanja plačila predstavljajo 50 odstotkov namenjenih sredstev, doda, vendar pa podatki, ki smo jih v zadnjem času dobili iz držav članic v okviru letnega poročanja, kažejo, da do konca leta 2009 je bilo iz plačanih oziroma z nas namen, konkretnim projektom namenjenih 18,2 odstotka eh, namenskih sredstev, kar je nekoliko bolj spodbudno. Um, tu gre ne za skoraj za premije v okviru prve osi, ampak tudi preostale osi. Samo četrta os, trajnostni razvoj za ribiška področja. Uh, na žalost zaostaja zaradi dolgega procesa izvajanja, potrebno je namreč vzpostavljanje partnerstv. Razlog za tak, razlogi za take razmeri so med drugim pozno sprejetje uredbe o skladu za ribištvo, eh, pozno oblikovanje operativnih programov Ti so bili deloma sprejeti namreč le v drugi polovici leta 2008. Potem so tu težave pri vzpostavljanju nadzornega in operativnega eh, in upravnega sistema, kar je predpogoj za to, da se financiranje lahko začne. In pa tu so tudi učinki finančne in gospodarske krize na ribiški sektor. Eh, Eh, glede na to, da uporaba sredstev še ni eh, velika, eh, je prezgodaj, da bi lahko rekli, ali je ta sklad dosegel svoje cilje. Več informacij bomo imeli na voljo v okviru mestnega poročanja ob koncu leta 2011. Ravno tako je težko izpostaviti na tem področju najboljše prakse kajti države članice so, so dobile zelo različne zneske, eh, Eh, in ti zneski so bili za posamezne vsi opredeljeni na različne načine, kar vpliva tudi na uh, raven črpanja. Naprimer, uh, eh, kar zdaj v prvo, a, a, prvo os, tu gre za floto, tu je črpanje zelo enostavno, pri drugih vseh pa ni tako. Uh, belgijsko predsedstvo je. Uh, septembra se lotilo tega problema, sploh kar zadeva dostop do kapitala. In uh, oblikovali smo tehnike finančnega inženiringa, naprimer uporaba facilitatorjev in uh, podobne uh, metode. In uh, tudi v naslednjem obdobju bo mogoče te možnosti že uporabljati. Kar pa zadeva grški nacionalni načrt. Uh, lahko povem, da je tukaj prišlo do zamude, ne samo torej res velikih zamud. Do 15. septembra 2010 so dejansko izplačila dosegla zgolj 5 milijonov 600 tisoč evrov. To predstavlja dva odstotka vseh namenjenih sredstev, torej res zelo majhen delež ta nezadovoljiva e, situacija izhaja predvsem iz težav pri vzpostavljanju nadzornega sistema in e, zaradi zamud pri operativnem programu. E, tudi finančna kriza je prispevala k nekaterim zamudam, sploh kar zadeva drugo os. Komisija trenutno pripravlja letno poročilo o izvajanju Evropskega sklada za ribištvo za leto 2009, ki bo ponudilo tudi dodatne informacije in več ozadja v zvezi z vprašanjem, ki ga je zastavil spoštovani poslanec. Hvala, gospa komisarka. Imamo dve pod vprašanje. Najprej gospod Cukalas, potem pa gospod Kelly. Gospod Cukalas, izvolite. Najlepša hvala za ta zelo izčrpan odgovor, gospa komisarka. Uh, Govorili ste o slabih gospodarskih razmerah in o nepopolnem črpanju tega, kar je na voljo v okviru sklada za ribištvo. Naj izkoristim to priložnost zato, da povdarim, da Eh, imamo nekatere določbe, ki povsem prepovedujejo uporabo določene ribiške opreme. Bomo kaj naredili na tom področju, bomo dopustili, da bodo ljudje zaradi tega izgubili svoje delovna mesta ali pa bo mogoče eh, razširiti določene določbe, zato da bomo zagotovili eh, vzdržne ribiške pogoje. Najlepša hvala, gospod Kelly. Še enkrat hvala, gospa komisarka. Zastavljeno vam je bilo vprašanje, katere države bi lahko bile primer dobre prakse. Sprašujem pa se tudi, katere države bi lahko eh, predstavljale najslabše prakse. Lahko eh, kaj poveste o tem in tudi poveste, zakaj prihaja do takih razkorakov med najboljšimi in najslabšimi. Najlepša hvala. Eh, preden spregovorite, gospa komisarka, naj povem kolegom in kolegicam, da je to zadnje vprašanje, ki ga obravnavamo, ker bomo točno ob pol devetih zaključili. Hvala, gospod predsedajoči. Če najprej odgovorim gospodu Kellyju, naj povem, da nasplošno države, ki imajo boljši sistem nadzora skladnosti in ki imajo na voljo več instrumentov, lažje črpajo sredstva. To je splošno pravilo. Na splošno rečeno moram priznati, da sredozemske države, države na jugu, se soočajo z večjimi težavami. Konkretno gospodu Cukalasu pa lahko odgovorim, da ima Grčija tukaj posebno težavo. Seveda si prizadevamo vsem pomagati, da bi dosegli boljšo raven črpanja in ravno zato imamo eh, v načrtu nadaljna prizadevanja za poenostavitev pravil za črpanje. Zato imamo tudi eh, posebno vrst, proračunsko vrstico v okviru eh, reforme tega sklada, eh, ki bo zelo dostopna državam članicam. Potem pa, kar zadeva drugi del vprašanja gospoda Cukalas, odločili smo se, da je potrebno izvajati sredozemsko uredbo. Od 1. junija moramo spoštovati to uredbo, ni poti nazaj. Uh, Kajti, če to uredbo spremenimo, bomo potrebovali dva, dve ali tri leta, ko eh, nadzorni mehanizmi ne bodo delovali. Stopila sem že v stik z grškimi oblastmi in pojasnila sem jim, da morajo brez nadaljnih zamud izvajati to uredbo. To seveda pomeni, eh, da vse določbe o posebni opremi, Eh, ki je zelo, zelo škodljiva za okolje, eh, morajo biti uresničene. To pomeni tudi, da bomo poskušali eh, kar največ sredstev nam, nameniti tudi za pomoč na tem področju. In to velja za vse različne oblike prepovedane opreme. Uh, Eh, pokazati nam morajo grške oblasti, da eh, spoštujejo ta pravila. Mi pa bomo seveda eh, temu primerno tudi šli do zgornje meje, kar zadeva financiranje in jim pomagali pri prehodu na novo opremo. Najlepša hvala, najlepša hvala, gospa komisarka. Čas za vprašanja komisiji je s tem končan. Tista vprašanja, ki niso bila odgovorjena, pa bodo odgovorjena v pisni obliki. Prekinjamo do 21.